Uh, Zdaj, kolegice in kolegi, uh, malce sem počakala, ker uh, sem ugotovila, da promet ni ravno tekoče potekal danes zjutraj, ampak že pozno se to bi morali nadaljevati. Zdaj pa bom govorila nemško, pozdravljam vas na prvi seji v letošnjem letu in bi vam rada zaželjela uspešno zdravo. Leto 2020, danes imamo še eno točko na dnevnem redu, ki bi ga omenila in spet bom prišla na angliščino zaradi naših kolegov iz Velike Britanije. Dragi kolegi, danes je skoraj gotovo zadnjič, da bodo z nami tudi britanski kolegi na seji odbora za kulturo. Zahvaljujem se vsem za trdo vloženo delo, za vašo zavezanost našemu delu. Julie Ward in podobni so bili člani našega odbora že leta, nekateri ste novi, šele v začetka tega mandatnega obdobja, samo eno mandatno obdobje ampak prepričana sem, da je za vse vas eh, čuden dan, čuden eh, teden ob koncu zakonodajnega dela za vas tukaj v Evropskem parlamentu. Osebno zelo obžalujem, da nas morate zapustiti. Veselila sem se dela z vami v zadnjih mesecih in letih. Vaša straz za področje kulture in izobraževanja, vaša zavezanost Evropskemu projektu je bila legendarna v imenu odbora za kulturo, bi vsem zaželela najboljše za vse, kar vas čaka. Mogoče bomo imeli še kakšno priložnost za sodelovanje v kakršnikoli drugi obliki sodelovanja, ki ga bo sklenila Evropska unija z Veliko Britanijo. Mogoče se bomo srečali v drugačnih vlogah, v drugačnih funkcijah. Najlepša hvala še enkrat za sodelovanje v našem odboru. Rada bi vam rekla, ostanite, ampak eh, bila je sprejeta drugačna odločitev, zato se vam še enkrat prisrčno zahvaljujem eh, za vaš eh, prispevek in vam želim vse dobro. Torej, če nimate kakšnih pripomb k dnevnemu redu, lahko lahko potrdimo osnutek dnevnega reda v obliki, kot ste ga dobili. Ali imate mogoče kakšne pripombe? Ne? Osnutek zapisnika se z dne 4. decembra boste našli v vašem gradivu. Imate kakšne pripombe k zapisniku? Tudi tega ni videti, zato predlagam, da kot običajno potrdimo zapisnik, če ne bo prišlo do vložitve kakršnih koli pripomb do konca tega sestanka. Zdaj pa prehajam na tolmačenje. Danes imamo na voljo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, angliščino, grščino, španščino, češčino, mačarščino, latviščino, polščino, slovaščino, slovenščino, bolgarščino, romunščino in hrvaščino. In mislim, da smo s tem pokrili vse jezike v odboru, vendar se je nekdo javil k besedi. Laurence Ferrand. Gospa eh, predsednica, rada bi dopolnila vaš predlog in bi rada predstavila novo članico skupine Renew, gospo Moniko Semido, ki je bila namestnica v odboru za kulturo in ki je tudi polnopravna članica odbora za zaposlovanje. Torej, želela sem, vas, sem jo predstaviti in prosim, da želimo dobrodošlico. Najlepša hvala in dobrodošli v našem odboru. Veselimo se že dobrega sodelovanja v naslednjih, eh, v naslednjem času, v naslednjih mesecih. Julie, hvala lepa. Najlepša hvala za tvoje prijazne besede, Sabine. Ne bom se odzivala na to, ker gre za zelo čustven trenutek za vse nas. Tukaj smo zato, ker nas eh, briga, ker nas zanima. Tisti, ki jih eh, to vprašanje ne zanima, sploh niso bili nikoli v dvorani. Danes eh, imam eh, mladega kulturnega voditelja s seboj, zato bi ga predstavila. Mladi kulturni delavci so izjemnega pomena. Matty Weil me spremlja za dva dneva, sedi tam zadaj. Matthew, prihodnost je v tvojih rokah njegovo zanimanje za evropske zadeve. In njegov zagon in energija bodo zagotovili, da bodo mladi v Združenem kraljestvu tudi v prihodnje dejavni. Je del programa Leadership, to je program v Združenem kraljestvu za mlade na področju socialnih zadev. Hvala lepa, Judy, tudi za to, da si pripeljala mlade v naš odbor. Mislim, da je zelo pomembno tudi za mlade voditelje v Združenem kraljestvu, da se zanimajo za Evropsko unijo, tako da bomo lahko premostili vrzel, ki jo je sprožil Brexit. Zdaj pa bi se vrnila na vprašanje spletnega prenosa. Spomnim naj vas, da se seja spletno prenaša. Mislim, da vam ni treba govoriti, da se morate primerno vesti. Sklepi koordinatorja z dne 4. decembra 2019, malce se motim z časom, ti sklepi, ki so bili posredovani 6. decembra preko spletne pošte članom, ti sklepi veljajo za sprijete, sredi tega, ker do 9. decembra ni bilo vloženih nobenih ogovorov. S tem prehajam na naslednjo točko od dnevnega reda, gre za osnutek mnenja k razrešnici splošnega proračuna Evropske unije. Tu bomo glasovali, kot drugo bomo glasovali o razrešnici za centr za prevajanje. Kot poročevalka za obe temi bi se prisrčno zahvalila za dobro sodelovanje pri eh, poročevalcih v senci, pa tudi pri vseh članih, ki so vložili predloge sprememb. In s tem bi kar prešla na glasovanje. Imate vsi seboj svoje glasovalne kartice, tudi vse deluje v tehničnem smislu. Če potem bomo začeli z splošnim proračunom Evropske unije, razrešnica za leto 2018. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe dva za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Štiri je bil omaknjen. Prehajamo na pet. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe številka tri. Vzdržani oziroma 6, 3 in 19 so ta brezpredmetna, 6, kdo je za, proti, ozrženi, sprejeto. Predlog sprejem besedam, za, proti, ozrženi, zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto deset je umaknjen, enajst za, proti, vzdržani, zavrnjeno, dvanajst za, proti, vzdržani, sprijeto, trinajst za, proti, vzdržani, sprijeto, štirinajst za, proti, vzdržani, sprijeto, petnajst za, proti, vzdržani, sprijeto, šestnajst za, proti, vzdržani, sprijeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Amadma 18 z ustnim predlogom, spremembe za, predlog, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, vzdržani proti vzdržani. Sprijeto. Prehajamo k končnemu glasovanju, poimensko glasovanje. Imate vsi glasovalne kartice v aparatu za glasovanje. Glasujte. Ste vsi glasovali. S tem zaključujem glasovanjem. Za veliko večino smo sprejeli glasovanje. 24 za, 2 proti, 1 zožan glas. Prehajamo na naslednje glasovanje, gre za razrešnico prevenovskega centra. Prehajamo na kompromis 1, kdo je za, proti, ozdržanje, sprejeto. Amandma 4 za, proti, ozdržanje, sprejeto. Amandma 5 za, proti, ozdržanje, sprejeto. 6 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 7 za, proti vzdržani. V dveh delih gre 7. Prvi del za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje, spet elektronsko, glasujte prosim ste vsi glasovali. Potem zaključujem glasovanje. Za 27 za, enim zdržanim glasom in nič glasovi proti, je tudi to sprijeto z veliko večino. S tem se zahvaljujem in prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Prehajamo na točko 7. Strateška agenda Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, spodbujanje talentov in zmogljivosti Evrope za inovacije. Poročevalka je gospa Judith Bunting. Pristojni odbor je odbor ITRE. Preden predam besedo poročevalki, bi vas obvestila o tem, da je da je glasovanje za vložitev predlogov sprememb do opovdne 27. januarja, 17. marca pa bomo glasovali o tem. Zdaj pa ima besedo gospa Banting. Pozdravljeni, hvala lepa poročevalka oziroma gospa predsednica in hvala lepa tudi za prijazne besede. Prosim vse, ki zapuščate dvorano, da to storite tiho in mirno, tako da lahko nadaljujemo z delom odbora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, in hvala lepa vsem za lepe želje ob Brexitu. To je resnično grozna zadeva. Naj pa povem tudi, da se čutim privilegirano, da sem lahko sodelovala pri tem dosjeju tako na koncu svojega mandata. poročam o strateški inovacijski agendi za Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, kar je nekaj, o čemer nisem slišala ničesar, dokler nisem dobila tega dosija v roke. Zakaj to pravim? Ker si strastno prizadevam za izobraževanje, zato sem v odboru Kult, bila sem tudi novinarka 30 let dolgo, zato me je zaskrbelo, ko sem gotovila, da takšen center obstaja in zanj še nikoli nisem slišala. Poprašala sem pri kolegih v kultu in eh, kolege in eh, veliko jih ne ve veliko o informacijski tehnologiji, zato bi nekaj besed porabila za uvod. Leta 2019, eh, marca, je komisija predlagala nov zakonodajni predlog, ki vključuje prenovitev, o katerem bo govoril Kristjan Eler čez nekaj minut, in inovacijsko agendo, to je moja odgovornost, ki vključuje aneks, ki je dolg 27 strani in določa proračun za naslednjih sedem let. Naš odbor. Torej, Evropski parlament ponuja 3 milijarde za to področje, ki se porabijo posod po Evropski uniji za spodbudo izobraževanju, poslovanju in tehnologiji. To je tako zanimivo. Ne gre za čisto akademsko institucijo. Gre za institucijo, ki je bila oblikovana in ima namen, da spodbuja trajnostni razvoj povsod po Evropi. Gre za komercialno rast. Če lahko spodbujemo inovacije in naredimo dobro na področju podnebnih sprememb za tehničnim inovacijam, če bomo imeli ustrezni izvrčevalni sistem, ki bo vse to podpiral in bomo imeli poslovne vodje, ki bodo videli, kako komercializirati nove eh, tehnologije, bomo spostavili nova delovna mesta. S tem dobimo davke, od uspešnih podjetij dobimo eh, davke, tako lahko, eh, lahko podpiramo storitve in dobimo trajnostno gospodarstvo. V to zakonodajo je vgrajenega marsikaj. In vse to bo razširilo vpliv eh, inovacij in tehnologije na vseh področjih. Več o tem bo se slišali tudi od Kristjana. Zakaj nismo dosti slišali o tem centru. Gre za dobro organizacijo. Skrbelo me je, kako kakovostne so študije, ki jih izvajo, ampak eh, glede na informacije, ki sem jih pridobila, je ta inštitut opravil nekaj odličnega dela. Imajo tudi odlično spletno stran, vendar se moramo sredotočiti na trženje, k temu se bom potem vrnila. Kajti vsak eh, poslanec bi vse moral slišati za ta inštitut, eh, da bi videli, kaj lahko stori za naše izobraževanje, za našo kulturo in na eh, trajnostni razvoj v Evropski uniji. Institut ni oblikovan kot neka univerza, nimamo nek veliki raziskovalni center, kjer so združene vse študije in raziskave. Imamo opravni center, administrativni center, potem pa se ta nadaljuje v mrežo različnih institucij, in podjetij, ki sodelujejo med seboj in na ta način lahko razširijo svojo dejavnost posod po Evropi. Inštitut trenutno pokriva osem področji, na njih gledam kot na oddelke, so pa skupnosti za znanje, imenujejo se keki, lahko pa razmišljate kot oddelkih na univerzi. Komisija in poslanci so v preteklosti gotavljali, da prihajajo do težav v teh skupnostih. Osredotočajo se na zdravje, digitalni razvoj, eh, prehrano, eh, urbane tehnologije, surovine. Vseh si nikoli ne morem zapomniti, naštela sem jih samo nekaj. Lahko pa pogledate to na spletni strani, to so skupnosti za tehnološko znanje, združuje torej javne institucije in eh, podjetja, zasebna in javna, in spostavljajo trikotnik znanja. Zdaj pa k zakonodaji. Inovacijska agenda je kratek dokument, vendar ima aneks 27 eh, strani, ki je odličen. Ena od stvari, ki sem jih poskušala narediti, je, da da ta aneks in obrazložitveni memorandum in informacije in podrobnosti iz aneksa vključim v sam zakonodajni akt. Predlagala sem 95 amadmajev, kar se zdi veliko za mnenje, vendar pa vam lahko obljubim, da jih ni veliko. Kot prvo sem v aneksu iz aneksa vnesla zakonodajne elemente. Ta aneks je jasen in fokusiran in marsikaj je treba vložiti v zakonodajni akt. Ti amadmaji se nanašajo na splošne in eh, specifične cilje. Inovacijske tehnološkega centra na vseh osmih eh, strokovnih eh, področjih zadeve treba sprožiti tudi v kreativnih industrijah, kar vam bo všeč potem imamo proračun in sodelovanje z drugimi programi. IT, e znotraj imamo EIC, e, financiranje inovacij in različne nivoje financiranja znotraj programa obzorja. Centr oziroma inštitut sodeluje na vseh teh področjih. Veliko je razprave o izobraževanje podjetnikov, kar je dobro in nujno. Eden od razlogov za to, da je o tem toliko zapisanega, je revizija, ki je bila opravljena pred nekaj leti in ugotovila, da nimamo dovolj tega. Ampak mislim, da je komisija zaradi tega šla nekoliko predaleč na področju eh, poslovne komponente. Nisem želela tega spremeniti, vendar pa sem želela izpostaviti tehnično in znanstveno izobraževanje. Če tega nimamo dobro rejenega, ne bomo imeli nobenega podjetja. Tudi, če si pogledamo storitve, kjer se osredotočamo na podnebne spremembe, potrebujete znanstveno znanje za to, da se lahko s tem ukvarjati. Želela sem si eh, večjo ambicioznost, saj ne moremo doseči ničesar, če nismo ambiciozni. Od raziskovalnega centra sem eh, dobila informacije, da smo tako zadaj pri skranjevanju energije, da se lahko kar poslovimo. Kitajska je tukaj eh, vodilna, zato se moramo osredotočiti na druga področja. Ne želimo dobiti takšnega nasveta za katero drugo področje znanosti in raziskav, zato sem zelo ambiciozna pri svojih amandmaji. Omenjala sem, da nišče še ni slišal za ta institut oziroma redki in se osredotoča na proračun za trženje. Imamo tudi odlično regionalno investicijsko schemo, ki bo omogočala širitev prednosti in dosežko eh, po celotni Evropski uniji, tako da vse države lahko dobijo nekaj iz eh, tega proračuna. Vložila sem tudi nekaj amadmajev, ki zagotavljajo eh, enakopravnost med spoloma, kar je dokaj kritično vprašanje v tem trenutku. Tukaj je velik eh, poziv k večji transparentnosti znotraj izvajanja eh, dela in vseh eh, kikov, vseh skupnosti. In tisti, ki so vključeni v delo, želijo nagrade ohraniti pri sebi, rezultate pri sebi. Zato si želimo večjo transparentnost pri podeljevanju pogodb in zagotoviti moramo, da bodo dobrodošla mala in srednja podjetja po eh, razpravi z direktorjem eh, inštituta sem podala nekaj mandmajev, ki eh, bodo omogočili vključevanje malih in srednjih podjetij v programe. Potem imamo novi predlog ehm, za kreativne industrije, ker imamo velike zaposlovalce, imamo briljantne ideje, ki krožijo po Evropski uniji. In, uh, tako lahko kulturna industrija prinese nekaj dobrega v Evropski uniji. Pred vami je moje mnenje. Upam, da lahko podprete moje madmaje. Rok je 27, kot ste povedali. Prisluhnila bom tudi vašim vprašanjem in se vam zahvaljujem za pozornost. Eh, Na kratko moram popraviti, ne 27, ampak 17 je rok za vložitev. Ne jaz sem naredila napako, bila sem pri glasovanju. Ja, 27. januar je rok za vložitev predlogov sprememb. Kristjan Ehler je poročevalec v senci za to področje. Potem pa imamo še druge. Najprej pa Kristjan Ehler. Hvala lepa za vaše delo ker sem poročevalec že 15 let o programu obzorje oziroma okvirnih raziskovalnih programov, bi rad dodal nekaj in pozval komisijo v določenem smislu. Zato, da ta ideja ni tako znana v javnosti, so tudi problemi znotraj komisije. Prej so imeli več eh, generalnih direktoratov, ki so se s tem ukvarjali, tako da je problem bolj organizacijski. In pristojni uh, direktorat ni bil zadovoljen z tem inštitutom in ga ni spodbujal. Če pogledamo okoljske zadeve, hrambo energije in podobno. To bi pravzaprav bilo del drugih eh, projektov. 4 milijarde smo porabili naprimer v zadnjem obdobju za pametna mesta, nikoli pa niso vključevali inovacije in tehnologije. Tako da imamo center za inovacije in tehnologijo posod eh, po Evropski uniji in tudi mi ali pa komisija nimajo eh, prave zamisli, kako to vključiti na pravni ravni, tako da bi lahko spodbujali njihovo delo in vključevali to delo v širše, pol, širša politična področja. Ena možnost eh, promocije tega instrumenta se lahko začne pri komisiji. In s tem se je ukvarjal generalni direktorat. Poskušal je vključiti inovacije in tehnologije bolj eh, na širok način v vse politike Evropske unije. Eh, kik za prehrano so vključili tudi naprimer v eh, zunanju politiko, tako da eh, imamo kik za prehrano, ki se ukvarja z Izraelom. Morali bi ta instrument vključiti tudi v sodelovanje z drugimi državami v južnem sredozemlju in drugimi sosednjimi državami Evropske unije. delati bi morali na večji integraciji inovacij in tehnologije v vseh eh, sistemih financiranja znotraj Evropske unije. Potem eh, bi bil ta instrument bolj jasen in bi lahko lažje razpravljali tudi o institucionalnih rešitvah. Podpiram pa to, kar je povedala uh, pripravljalka mnenja to je prava pot. Sam imam dvojno vlogo, ker sem poročevalec v ITRE in v kulturi. Zadeva je precej usmerjena v gospodarsko eh, stran, zavedamo pa se pomena izobraževanja, tudi izobraževanja podjetnikov na vseh teh eh, področjih. To smo dosegli. težko bo, vendar se lahko zgodi, da bo komisija sprejela naše mnenje, saj povezuje mnenja med parlamentom in eh, svetom in to upoštevala pri drugih eh, programih, ki so bili vedno grešni konzov za črtanje sredstv vsega ko je komisija morala predstaviti svoje predloge v ta namen. Upamo, da komisija zdaj opravila vlogo poštenega posrednika in ne bo prišlo do boja med instituciji, kar pogosto poslabša pozicijo Inštituta za inovacije in tehnologijo. Hvala lepa. Hvala lepa, Kristjan Eler. Dominik Ruiz de Vesa ni tukaj naslednja je Dačmevada. Izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila gospe Banting kot poročevalki za pomembno delo, ki ga je opravila pri spodbujanju tega eh, dela. Število amantmajev, skoraj sto jih je, že povedal svojo zgodbo, pročevalka je posvetila več kiko za kreativne industrije. Tukaj imamo velik potencial za rast v sodelovanju z mnogimi lokalnimi pobudami. Spodbijati moramo inovacije tudi v teh industrijah in zagotoviti, da imajo delavci na tem področju tudi več podjetniškega znanja. Kar zadeva regionalno skemo za inovacije, si želimo bolj ciljene upravičenje kajti seznam ne vključuje samo vzhodnoevropskih držav in južnih, ampak tudi velike države, kot sta Španija in Italija. 40 odstotkov raziskovalcev, inovatorjev prihaja iz eh, teh upravičenih eh, držav. Financiranje je dokaj skromno, zato si želim, da bi upravičenost eh, temeljila na seznamih, ki jih pripravijo države članice. Želimo si nekoliko večjega proračuna za regionalno investicijsko schemo, kar si lahko privoščimo, pa tudi nujno je, da bi zagotovili večje ravnotežje med regijami. Če se želimo eh, geografsko ravnotežje, ne vem, zakaj ne bi imeli več kot deset kolokacijskih centrov, ki bi bili vključeni v posamezne kike. Ker pa zadeva same kike in skupnosti. bi morali eh, imeti cilj, da ti delujejo finančno stabilno. Kiki bi morali oblikovati svoje strategije za eh, ustvarjanje prihodkov. V ta namen bom predlagala celo vrsto amadmajev, sem pa prepričana, da bomo našli skupni jezik z pripravljakom mnenja in se že veselim prihodnjih eh, razprav. Najlepša hvala, ker ni prisoten eh, noben od eh, drugih poročevalcev senci, odpiram razpravo ostalim članom. Če nimate pripomb, sprašujem, ali je kdo tukaj iz komisije, izvolite. Uh, Hvala lepa. Komisija pozdravlja pripombe, ki jih je podala gospa Banting eh, in tudi pripombe ostalih eh, članov odbora. Pozdravljamo poudarek eh, na izobraževanje in usposabljanje. In kot je bilo že povedano, gre predvsem za pojodetniško poslovno izobraževanje. Vendar moramo zagotoviti, da eh, dobi to zelo pomembno vlogo, ker je najboljši ukrep, ki ga lahko sprejmemo. Pomembna je tudi avtonomnost skupnosti kikov. In uh, moramo zagotoviti, da si bodo prizadevali pridobiti več eh, malih in srednjih eh, podjetij v svoje delo, kar pomeni, da si morajo prizadevati za zagotovitev finančne stabilnosti pri svojem eh, delu. Zelo pozdravljam novi kik za kulturno in kreativno industrijo. Na tem smo pripravljeni delati skupaj z Evropskim parlamentom. Samo eno zadevo bi izpostavili. to bo zunaj eh, trenutnega okvirnega programa. Prejšnji je namreč eh, določal cilje za leto 2028. Zagotoviti želimo tudi koherentnost zakonodajnega predloga. Cilji, ki so opredeljeni, so bili vključeni v splošni pristop, eh, ki je bil sprijet na svetu 27. marca 2020 glede programa obzorje. Sicer pa bom komisija budno spremljala vašo nadaljno razpravo. Hvala lepa, ker nimamo nadaljnih eh, predlogov. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, kjer imamo poročevalca gospoda Elerja. Gre pa za mnenje glede Evropskega instituta za inovacije in tehnologijo in sicer za eh, prenovitev. S tem predajem besedo gospodu Elerju welcome the commission's proposal. Um, nevertheless, I think it lacks. Hvala lepa. Pozdravljam predlog komisije in eh, se mi zdi, da dosedanje prizadevanje bilo dovolj. Sedaj pa mislim, da je treba unesti več pravne jasnosti v urejanje tega področja. Temeljne točke tega predloga so zagotovitev um, um, financiranja ITE in sicer naj bi prijeli 4 odstotke celotnega proračuna uh, znotraj programa obzorje in tudi KIK naj bi postal glavna prioriteta v obdobju od 2020 do 2027. Gotoviti pa moramo dovolj sredstev, ne smemo pa s tem ogroziti obstoječih KIK-ov. Treba pa je priznati, da ne. E ne moramo spremeniti vsega, kar že imamo, ampak uh, tukaj nismo zavezani uh, k financiranju tega le znotraj uh, proračuna uh, komisije, ampak tudi sami kiki uh, tukaj nosijo odgovornost, tako da mislim, da ne moramo kar slepo podpreti vsega novega in paziti moramo, da ne ogrozimo tega, kar že obstaja v posameznih kikih. Uh, Kot poročevalec bi rad povdaril, da moramo sredstva in energijo eh, um, posvetiti obstoječim kikom, preden uvajamo nove pred letom 2025. Potem pa moramo preveriti tudi sinergijo z drugimi eh, programi. Torej, tukaj je slabo, da ne upoštevamo Eh, sodelovanja z drugimi programi z istega področja, torej treba je pregledati tudi investicije, recimo, ko gre za pametna mesta in druge projekte. Mislim, da um, sicer ne potrebujemo novega zakonodajnega uh, predloga kot takšnega, ampak kot komisije uh, pričakujemo, da bo bolj koherentno um, upoštevala to, kar že obstaja in povezovala. Želimo, Eh, podpreti torej, poslanstvo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo in eh, tukaj želimo spodbujati odprtost za nove partnerje in deležnike in razvijanje boljših strategij, eh, ko gre za eh, strategije pametne specializacije eh, in predvsem v kontekstu pogajanja o strukturnih skladih mm, smo ob pogovorih o kikih pregledali vse finančne programe držav članic in niti ena se ne nanaša na EIT, kar se mi zdi zelo čudno in mislim, da bi tako svet eh, kot eh, tudi eh, druga telesa, ko mm, opravljajo revizije, tudi v mm, posameznih državah, ko upravljajo te revizije in ko načrtujejo nove projekte, se morajo sklicevati tudi na EIT kot eh, neko povezavo, kot neko možnost, da kumulativno eh, porabljamo denarje strukturnih skladov. Torej, nimam pa neke jasne predstave, kako bi to lahko zagotovili. Mm, potem naslednja točka je zagotavljanje večje števi, večjega števila univerzitetnih eh, izobraževalnih ustanov in pa tudi ehm, spodbujanje novih projektov, eh, ki bi bili pomembni. Torej, eh, leta 2022 načrtujemo nov kek na področju kulturnih in kreativnih industrij. Še enkrat eh, bi rad povdaril, da je tukaj prišlo eh, eh, do spora med komisijo in parlamentom in tukaj gre za naš odbor. In na začetku razprave smo bili zelo uh, um, uspešni, torej najprej komisija ni bila navdušena nad našim predlogom, eh, mislim pa, da smo prepričali eh, tudi druge. Rad pa bi samo spomnil, da na začetku razprava ni naletela odprta šisa, da je bila precej borna in eh, predvsem, ko gre za IT e in podobne projekte, ki spodbojajo podjetništvo v kreativnem sektorju, mislim, da moramo to vedno povezovati tudi s tehnologijami, temi. Mislim, da je ta trikotnik, ki vključuje tudi inovacije in tehnologije, zelo, zelo pomemben. Na začetku pa tega marsikdo ni razumel, kako je to povezano s kulturo. Mislim, da ne smemo pozabiti, kako burne so bile razprave in da je bil parlament tisti, ki je spodbujal pot v pravo smer. Uh, torej, DG, DG IDT in, um, je bil zelo skeptičen tukaj in ni podprl našega predloga. Eh, treba je zagotoviti, da eh, tukaj eh, vključujemo tudi temeljno izhodišče obzorja, da morajo biti si naši projekti inkluzivni. In tukaj uh, povezujemo podjetništvo, nove tehnologije in kreativno uh, uh, sfero. Zato mislim, da se moramo zavedati, da nas tudi v prihodne čakajo še številne burne razprave o financiranju. Verjetno se bo to zgodilo predvsem v drugoj polovici tega leta in moramo biti potem res zelo previdni, kajti ITT bo tukaj ustrajal pri svojem. Hvala lepa, gospod Kristjan Elek, sedaj pa gospa Panting. Oprostite, ne vem, zakaj ste sedaj pozvali mene. Eh, Dominika Klosteveser ni tukaj, vi pa ste poročevalka v senci. Se pravi, čujem, sem pozabila. Torej, eh, samo en komentar bi imela k temu, kar je povedal kolega, s katerim se strinjam in sicer, da je treba EIT ustrezno vključiti v projekte obzora. Eh, samo en komentar eh, bi imela glede tega kika za kreativnost. Sama se ukvarjam z mediji. In ko sem prvič videla to, sem uh, si mislila, da bi z veseljem podprla uh, torej kreativnost, uh, ampak mislim, da EIT uh, ni uh, pravi uh, naslov za to. Uh, um, mi smo si zamislili nek evropski MIT. Uh, eh, mislim pa, da eh, podjetniki oziroma eh, podjetniška sfera in finančna sfera ne bi smela prevzeti kreativne industrije. Ampak, če si po drugi strani pogledamo, uh, um, kreativno področje v zadnjih desetletjih, moramo priznati, da je tukaj prišlo do velikega porasta prav tehničnih rešitev, ki so bile tudi finančno zelo uspešne. Gre za videoposnetke, gre za uh, računalniške igrice, gre za uh, holograme, gre za 3D. Uh, in vse to je uh, seveda uh, povezano s tehničnimi inovacijami in s financiranjem in tukaj Evropa ne sme zaostajati. Zato um, um, podpiram to idejo KICA, torej Knowledge Innovation Center. Uh, sama ne bom tukaj, um, torej letos, konec leta, uh, ko se boste borili za to stvar, ne vem, ali bo tukaj Kristjan ali bo komisija prevzela pobudo, ampak ko boste razpravljali o tem, uh, ne pozabite na to, da je tukaj. Z, z, znanost in tehnologija zelo glasne in vi morate podariti potem tukaj vidik še kreativnosti, da ne bo to prikrajšano. Hvala, sedaj pa gospa Melbad. Hvala lepa, predsedojoča. Zahvaljujem se poročevalcu, eh, gospodu Elerju. Ehm, rada bi začela z najbolj pomembnim vidikom zase. Eh, in sicer se ponavljam vedno v tem eh, odboru in sicer mislim, da je zelo pomembno, da razvijamo te kike, zato da pomagamo novim talentom, da se razvijajo. Eh, zelo pomembno se mi zdi to, kar je poudaril tudi že poročevalec v svojih ključnih treh točkah in seveda si morajo kiki prizadevati za finančno stabilnost in tukaj mislim, da moramo eh, to eh, zahtevati tudi od EIT-ja, da pomaga posameznim kikom, da so finančno stabilni. Eh, ki jih pa morajo zagotavljati ustrezne rezultate, za katere moramo razviti tudi kriterije, da jih bomo ustrezno vrednotili. Strinjam se tudi s tem, da je treba KIK uh, bolje um, vključiti v načrtovanje porabe sredstev Evropskih strukturnih skladov. Eh, zelo pomembne so tudi um, Eh, izobraževalne vsebine. EIT ne sme samo raziskovati, ampak mora delovati tudi na področju izobraževanja, eh, posredovati mora tudi treninge, torej eh, posredovati znanje in študije in pomagati visokošolskim ustanovam. Zelo pomembna inovacija, pomembne pa je tudi poznavanje podjetništva. Eh, poročevalec je omenil tudi prioritete. Mislim, da je to zelo pomembno, zato mislim, da se bomo s tem še ukvarjali tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj, preden predam besedo eh, komisiji, bi še sama povedala nekaj malega, se upravičujem. Še kdo želi besedo pred menoj? Ja. Eh, še sama bi samo par točk omenila. In sicer bi se navezala na to, kar je eh, v preteklosti že omenjala Judith. In sicer sem prvi mandat od 2014 do 2019 veliko krat obžalovala, da v tem odboru nismo govorili o s temo in sedaj sem zelo vesela, da smo to vključili in uh, prosim vas eh, tudi, da uh, tudi vnaprej govorite o STEAM-u in tudi, da prav izgovarjate, torej, da ločimo STEAM and STEM. Torej, na eni strani imamo skupnost umetnikov, na drugi strani imamo skupnost znanstvenikov, ampak ključnica je povsem umetna, kaj ti znanstveniki morajo biti tudi kreativni in znanstveniki uh, tudi. Um, torej gre za razlikovanje med umetnostjo in naravoslovjem uh, in tudi znanstveniki torej morajo delovati kreativno in umetniki eh, vedno upoštevajo znanstvena odkritja, se poigravajo s tem, tako da ta delitev na znanost in kreativnost je samo umetna. Uh, torej, Eh, eh, tukaj moramo sodelovati tudi s mrežo za umetniške akademije, uh, uh, oni so tudi um, napisali kar nekaj dobrih člankov o tem vprašanju sodelovanja umetnosti z naravoslovjem, uh, torej zelo pomembno tudi spodbojanje inovacijem. Uh, tukaj imamo že institucije, ki obstajajo nekaj let, prav tako imamo tukaj um, uh, podjetje Tisočinena inovacija, uh, ki se trudi, da bi povdarili zgodovinsko tesno povezanost um, med muslimanskim uh, svetom uh, in nami um, in pa kako je muslimanski svet znotraj svoje kulture povezoval medicino, znanost, uh, arhitekturo, umetnost in arhitekturo v moji državi, torej Združenem kraljestvu, so ljudje precej islamofobni, tudi po Evropski uniji eh, ljudje nočajo priznati te raznolike zgodovinske dediščine, ki jo ima Evropa in ki je deloma tudi muslimanskem. In uh, zato sem v predhodnem. Uh, mandatu poskušala uh, eh, s svojimi besedami prispevati k temu, da ljudje ne bi odklanjali te dediščine iz preteklosti. Eh, samo to sem želela eh, dodati k temu poročilu. Hvala. Ja, vielen Dank, Julie Ward. Hvala lepa, Đuli. Sedaj pa bom še sama povedala par besed. Torej, Kristjanu Ilarju se zahvaljujem, da je vključil tudi kreativne industrije z novim kikom eh, in da se kreativne industrije povezajo z znanostjo in tehnologijo marsikateri tehnološki razvoj eh, so sprožili prav kreativne industrije, recimo, ko gre za medije, ko gre za nove kamere, recimo pri snemanju filmov. In to eh, tukaj je prvo pobudo dala kreativna industrija, potem pa je tehnologija z inovacijami sledila. Zato mislim, da je kreativni sektor zelo, zelo pomemben in tega se marsikdo ne zaveda. Če pa si to natančno pogledamo, pa eh, lahko vidimo, kako močno je v kreativnem sektorju prisotna tudi že umetna inteligenca. To je že kar zastrašujoče. In Treba je spremeniti svoj fokus, eh, treba je eh, raziskovati nova področja uporabe tehnologije, treba je povezovati različna področja. Eh, tukaj ne potrebujemo nek ločeni kik za kreativne industrije, ampak ga moramo povezati z drugimi področji in zagotoviti izmenjavo. Eh, z novimi tehnologijami, ki smo jih že razvili, lahko pridemo do novih tehnologij spet in do inovacij, ob tem pa je kreativnost zelo pomembna. Uh, torej pri uh, s temo in s timo eh, smo vedno obtičali v tej razpravi, torej mm, ne smemo se tukaj ločiti eh, na matematiko, naravoslovje, tehnologijo, ampak moramo vse povezati med seboj in to povezati tudi z umetnostjo, s kreativnim razmišljanjem. Eh, treba je povezovati različna področja, treba je razvijati nove ideje in to moramo spodbujati, da ne bomo nekako obstali v nekem predoru, kjer bomo imeli tak osek uh, pogled na tehnologijo. Obstajajo pa že univerze, ki povezujejo tehnologijo s kreativnim pristopom in tudi rezultati so povsem drugačni, kot pa če študente učite samo tehnologijo. To je zelo pomemben vidik in želela bi tudi, da to upoštevamo. Sedaj bi predala besedo še enkrat komisiji, da se odzovem. Hvala lepa. Komisija eh, pozdravlja mm, to poročilo eh, o kiku za kreativne industrije. Torej, mi se vsekako prizadevamo, eh, da bomo ohranili eh, ta kreativni pristop ehm, in da ne bomo ostali samo pri sami tehnologiji. Eh, pozdravljamo tudi pozitivni odziv na povečanje um, zmožnosti uh, eh, eh, institucij visokošolskega izobraževanja za vključevanje tako novih inovacij, tehnologije kot kreativnega razmišljanja. Zelo uh, navdušeni smo tudi nad tem, da bi bili kiki bolj odprti, bolj transparentni. Te, uh, komisija je tukaj zelo ustrajala na tem in upam, da bomo z novo evalvacijo lahko to tudi dosegli in pa tudi eh, prestrukturacijo te scheme. Eh, ko gre za obzorje, se strinjamo, da je treba vse to povezati med seboj, treba je pa upoštevati to, da eh, moramo tukaj vzpostaviti neko razmerje, neko ravnotežje med e IIT-jem in med tem novim kekom za kreativne industrije mi poskušamo ostati neutralni eh, in eh, ne želimo, da bi vse prevzel ta novi kik. Eh, imamo 4 odstotno zvišanje proračuna, komisija se strinja s tem, ampak Eh, to smo že tudi vključili, torej 25 odstotni poraz v primerjavi z eh, obzorjem 2020, ampak seveda je treba to uskladiti. Eh, pozdravljamo torej vaše poročilo in vaše mnenja. Hvala lepa. Potem pa prihajamo na nas, aha, še Rok za odajo vaših pripomp je tudi 27. januar ob 12. uri in potem 17. februarja bomo potem glasovali o tem dokumentu. Se upravičujem, 27. aprila bomo. Uh, se opravičujem, 17. marca lahko glasujemo o tem dokumentu. Se opravičujem, bomo videli potem, eh, kaj se bo zgodilo. Eh, torej 27. januar pa obstaja rok. Potem pa gremo naprej in sicer gre za Evropski semester, za usklajevanje ekonomskih politik, za poslovanje in socialni vidiki v letnem pogledu, eh, pregledu rasti za leto 2020. Torej, verjetno se strinjate, da so koordinatori sklenili, da bomo oblikovali mnenje o tem poročilu o Evropskem semestru in sicer pred svetom eh, spomladi 2020, tako da bi eh, opredelili prioritete eh, parlamenta na področju zaposlovanja in izobraževanja in da potem to pripravimo tudi kot prilogo k temu pregledu rasti za leto 2020. Eh, Prispravili smo tudi poročilo o zaposlovanju, eh, ki vključuje tudi različne eh, prizadevanja, ko gre za zaposlovanje. Ta poročil ima posebno poglavje o izboljšanju sposobnosti in kompetenc, ehm, da bi nekaterim osebam spet omogočili dostop do šolanja, če so ga prekinili ali prestrukturiranja. Torej, eh, tukaj imamo v odboru EMPEL zelo omejen časovni okvir, zato smo to poročilo lahko eh, pripravili samo v angliščini. 20. februarja je že zasedanje in 19. naj bi potem to mnenje tudi eh, sprijeli v našem odmoru, tako da, odboru, tako da bo potem v odboru EMPEL že potrjeno. In uh, tukaj, če. In uh, tukaj imamo tudi uh, uh, vključene specifike posameznih uh, držav, ko gre za raziskave in inovacije. Tukaj pred seboj imate osnutek tega besedila v angliškem jeziku, kar se je modilo. Uh, Zato bi sedaj prešla na angliščino. Torej, to mnenje, ki sem vam ga danes predstavila, vključuje naslednje. Um,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 Evropsko unijo in države članice pozivamo, da preveri kompetence, ki jih zagotavlja visokošolsko eh, izobraževanje, tudi ob vključevanju umetne inteligence in novih tehnologij. Eh, socialna in eh, ekonomska zapostavljenost je velikrat odraz tega, da ljudje niso prijeli ustrezne izobrazbe in tukaj želimo podpreti že obstoječe načrte na področju izobraževanja v Evropi. Evropski uniji. Torej ne gre samo za univerze, ampak potrebujemo širši pristop na področju evropskega izobraževanja. E, nismo vsi enaki, ampak vsaj primerljivi bi pa morali biti. To je pomembno. Torej primerljivi rezultati na področju izobraževalnih struktur. Eden od elementov, kako se lahko borimo proti neenakosti, je to, da poskrbimo predvsem za zgodnje otroško izobraževanje in skrbno nego in skrb za otroke. In mislim, da se tukaj začnejo vse skupaj. Pomembno je socialno okolje in treba je izobraževati tudi otroke iz um, deprivilegiranih okolij tem otrokom je treba omogočiti dostop do šole in izobraževalnega sistema. Eh, pri eh, brezposelnosti mladih eh, poudarjamo pomembnost razvoja podjetniških kompetenc, da bodo mladi lahko ustanovili svoje lastna podjetja. Torej ne gre samo za klasično šolsko izobrazbo, ampak je potrebna pridobiti dodatno kreativnost, posebna eh, podjetniška znanja in kompetence, da lahko sami ugotovijo, kaj lahko storijo sami, eh, če ne dobijo službe v nekem podjetju. Eh, torej, države članice morajo spodbujati tudi sodelovanje med izobraževalnim sektorjem in torej, podjetji, zato da ugotavljajo, na kaj morajo šole uh, pripraviti uh, mlade. Seveda se univerze ne smejo posem podrejati uh, podjetniški sferi uh, in biti nek sužen tega, ampak uh, skupaj morajo sodelovati, da izoblikujejo nek katalog znanja, uh, ki je splošen. In da bodo imeli otroci in mladi v šolskem sistemu možnost, da pridobijo kompetence, ki ustrezajo potrebam na, na trgu delovne sile potem pa moramo izobiti tudi zagotoviti tudi boljšo kakovost izobraževanja za deprivilegirane osebe, ko gre za migrante, ko gre za uh, ljudi iz uh, prikrajšanih okolij in to je zelo pomembno. Uh, Eh, poskrbeti moramo tudi za zgodnje šolanje, torej vrce, prve, razlike, eh, prve razrede osnovne šole. Eh, recimo, če takrat izgubimo otroke in mlade, Eh, ki zapuščajo šole eh, predčasno, potem je to velik problem. V nekaterih državah kar 10 odstotkov mladih predčasno opusti eh, šolanje in to je bilo pomembno tudi pri Lizbonski agendi in vemo, da tisti mladi, ki predčasno prekinijo šolanje, imajo slabše možnosti, da se vključijo na tak delovnega dela in tukaj nas čaka veliko dela eh, in vaši dodatni komentarji bodo dobrodošli. Mnenja so seveda omejena, nimamo na voljo neomejeno veliko prostora, eh, vaši komentarji in dodatki pa so eh, zelo pomembni. for S&D, uh, äh, uh, äh, Petra Kammer-Evert. Mm -hmm. Petra Kammer-Evert. Najlepša hvala, draga Sabine. Uh, Lara Bolters kot uh, poročevalka v Senci se opravičuje, žal danes ne more biti prisotna, e, mi je pa posredovala nekaj komentarjev, ki jih bom nakratko predstavila in sicer se zahvaljujem imenu Lare Wolters za odličen osnutek mnenja, ki ga je predstavila poročevalka. To mnenje vključuje temeljne izzive na področju izobraževanja in zelo vesela je, da Um, je izpostavljena tudi uh, vloga izobraževanja pri vključevanju vseh socialnih skupin. Zelo pomembno je, da jih vključimo v šolo in na trg delovne sile, kajti tukaj vlada digitalizacija in na to morajo biti ljudje pripravljeni. Lara Volten si je omenila še dve točki. Eh, in sicer bo imela dve, eh, dva predloga sprememb. Prva točka je, kako bi spodbudili države članice, da bi ustrezno investirale v izobraževanje. O tem bomo govorili tudi danes popovdne, ko bomo predstavili aktualno PISA študijo in ugotovili bomo, da skoraj vse države članice EU eh, investirajo vedno manj sredstev v izobraževanje imamo nekaj svetlih izjem, ampak za večino pa velja, da je investiranje v izobraževanje poseben izjiv. In pa še eh, drugo vprašanje ki ga moramo vključiti, je, kako bi zagotoviti, da bi poklicno izobraževanje eh, bilo vključeno v zeleni dogovor, eh, o katerem govorimo na vseh koncih in krajih. Torej, tukaj gre za ljudi, ki lahko svojimi kompetencami poskrbijo za to, da bomo dejansko izvajali vse, kar bomo sprejeli znotraj zelenega dogovora in da bomo spodbudili tudi zelene inovacije tukaj potrebujemo dobro izobražene um, in ozaveščene mlade ljudi. Torej, Lata Wolters bo sodelovala s poročevalko in z drugimi poročevalci v Senci. Äh, Se bi počas bi uh, pridala. Hvala za to mnenje v svojem jedrnatem formatu. Usposabljanje je ključnega pomena za prihodno avtomatizacijo in digitalizacijo. Mnenje dobro identificira številne težave, s katerimi se sooča trg dela. Omenili smo že neusklajenost znanja in spretnosti na vseh ravneh izobraževanja. Pogosto zaradi socialno-ekonomskih razlogov, poleg tega pa tudi ni dovolj sodelovanja med institucijami in gospodarstvom. Popolnoma se strinjam, da potrebujemo več motiviranih učiteljev, ne smemo pa pozabiti tudi na ravnovesje med spoloma, tako da dobimo več moških učiteljev v številnih eh, državah jih ni dovolj. Kar zadeva izobraževanje in zaposlovanje. Obstaja velike razlike med državami članicami in eh, tudi znotraj držav članic, kar je morda še pomembneje. Eh, statistike zaposlovanja in dosežki v izobraževanju kaže na glavne razlike med udaljnimi podeželskimi regijami in urbanimi regijami. Prav tako smo priča velikim stopnjem brezposelnosti mladih. Običajno se povedamo o tem, ali je nekdo zaposlen ali ne, pa vendar obstaja tudi prekarno zaposlovanje. To je nekaj, kar moramo tudi obravnavati. Potem imamo še tako imenovano eh, gospodarstvo platform, torej te voznike, ki prenašajo hrano, naprimer, in tudi to moramo obravnavati. Vprašanje je, ali ne bi bili ti ljudje raje zaposleni, ki druge, če bi imeli izbero. Potem, kar zadeva prihodni val avtomatizacije, moramo se zavedati, da obstajajo številne skupine, ki prihaja pogosto iz deprivilegiranih okolij, ki jih je treba usposobiti. In prav tako moram razmišljati o ljudeh, ki so starejši, o tistih, ki so manj izobraženi. In prav tako moramo razmišljati o ravnovesju spolov. Ko se pogovarjamo o prihodnih uh, eh, uh, eh, izgubah delovnih mest, pogosto so ravno moška delovna mesta tista, ki izginjajo. Uh, pogosto se borimo zgolj v tistih, kjer se zaposlujejo ženske, kar zadeva same spretnosti in znanja. Niso potrebne le digitalne uh, spretnosti, temveč tudi spretnosti za digitalno obdobje. To vključuje tudi kritično razmišljanje, medijsko pismenost in številne druge, tako imenovane mehke veščine, kot tudi recimo to, da se zna prilagoditi uh, okolju, ki se spremenja in recimo čustvena inteligenca. Mislim, da bo s temi dodatki uh, mnenje še bolj celovito in zato se veselim konstruktivnega sodelovanja z vami. Hvala. Monika se med do naslednja naša nova članica iz skupine Renew in bo tudi predstavila stališče skupine Renew. Vod, da si vedno hočem deutsch äh, sprejeti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz bom spregovorila kar nemško. Se Monika Senidon, novo izvoljena predstavnica za Renew Europe. In od božiča sem v odboru Kult, veseli me že prihodne sodelovanje. Včeraj sem bila imenovana za poročevalko za to mnenje. In sem um, seveda že pregledala ta predlog, ampak zaradi kratkega časa še nisem pripravila amandmajev, kar se tudi ne bo zgodilo v času, ki prihaja. Omenjali ste evropski, izobraževan, eh, evropski izobraževalni prostor, ki ga močno podpiram. Ampak zadevo bi rada še bolj izpostavila, kar pa bodo doražali moji predlogi sprememb in sicer, da eh, mi je zelo pomembno vzajemno priznavanje kvalifikacij in eh, diplom, se to spodbuja izmenjava znotraj Evropske unije in to bo eden mojih povdarkov v prihodnjem času. Za zelenje ni nikogar tukaj, zato. Odpiram razpravo za druge člane, če želijo besedo. Želi kdo kaj povedati k temu? Izvolite. Hvala lepa, zelo zanimivo. Kaj me skrbi? Tesno sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom. To me skrbi, kaj ti obstaja? Eh, možnost, da bodo podjetja šolam narekovale, kaj naj tam učijo in da potem ne bo dovolj avtonomije za učitelje, če bodo vse skozi morali spremljati dogajanja trgodela. To zlasti velja na področju umetnosti. Prej smo govorili o kulturni industriji in tako naprej, vendar se mi vseeno zdi, da so da, so, da je ravno to zelo občutljivo, da eh, zlasti, ker se nekaterim zdi, da, so, da je umetnost eh, eh, neuporabna. Pogosto se pravzaprav umetnost izpušča, ker se zdi, da je to nekaj, kar ljudem ne bo koristilo na trgu dela. Zato bi bila previdna pri takšnem pragmatičnem pristopu. In druga skrb, to, da šole ustvarjajo evropsko demokracijo, vedno obstaja nevarnost, če to, to zahtevamo od šol, ker lahko to zveni, kot da od njih želimo, da izvajo propagando. Torej, za kakšno demokracijo gre to? Zakaj to pravim? Politično izobraževanje je nekaj, kar gledeče se moramo biti zelo pazljivi in uh, ne bi si želela, da bi spodbujali politiko v šolah. Torej, to me skrbi. Mislim, da s tem eh, poročilom nismo izvajali nobene eh, reklame. Eh, da tudi ne želimo eh, odpreti vrat eh, šol, da vanja nasilno prodrejo neka podjetja. Mislim, da šole že sedaj niso neki slonokoščeni stolpi, mm, v katere življenje nima vstopa. Torej, mislim, da so šole odprte, da so demokratične mm, in lahko sodelujo s podjetjem. Seveda je demokracija širok pojem, ampak vsaj temeljni pojme demokracije pa bi moralo biti enaki v vse Evropske unije. Torej imamo tukaj uh, uh, pravno. Uh, Torej, vladavino prava in mislim, da lahko tudi podjetništvo spobujamo v šoli, ne da bi ob tem delovali politično, in agitirali za to ali drugo uh, stran. Eh, vsekakor morajo šole in izobraževalne ustanove upoštevati potrebe na trgu delovne uh, sile in seveda pa morajo šole posredovati tudi neka splošna znanja in spretnosti. Uh, biti mora prisotna neka dobra mešanica med temi specialnimi znanji in splošnim znanjem. Zelo dobre izkušnje imamo v Nemčiji, uh, ko šole sodelujejo s podjetji, podjetje, ravno ko mladi težko vstopajo na uh, trg delovne sile. Zelo dobro je, če šole že vnaprej posredujejo stike z lokalnimi podjetji, mi omogočajo upravljanje prakse in uh, zelo koristi to predvsem tistim, ki v šoli niso najboljši, imajo pa potem možnost, da se izkažejo in da dobijo kasneje tudi neko vajensko mesto, neko delovno mesto. Zato je zelo pomembno, da eh, navežemo takšne stitke. Seveda pa moramo upoštevati tukaj eh, temeljna čela, da podjetja ne smejo vplivati na šolo samo, da ne smejo tam um, izvajati reklam za svoje proizvode in tako naprej. Ampak mislim, da bodo to šolske ustanove lahko ustrezno um, predvidele in zapisale v pravilih, eh, ki bodo vsake državi članice nekoliko drugačne. Eh, torej, mislim, da je zelo dobro, če smo čim širši, eh, vključujoči in odprti in to bo koristilo predvsem tistim šolarem, ki se v šoli ne znajdejo najbolje, da jim pomagamo potem lažji vstop na trg del. Julie. Uh, yeah, number of really important points. Veliko pomembnih stvari, kjer ne strinjam se s tabo pogosto, vendar se pa definitivno strinjam glede te izožitve kurikuluma. To bi gotovo škodilo našim prihodnim generacijam, njihovi zmogljivosti, da so neodvisni, da sprašujejo stvari, da so radovedni, da rešujejo težave in da sodelujejo. To se mi zdi pomembno povdariti. Sama sem bila ravnateljica, tako da imam izkušnje s tem, kako je, ko si v šoli in vem, kako šola deluje in kako sodeluje skupnostjo. Pomembno je, da vse šole imajo širok, vključujoč pristop, zato da dosežejo vse in podjetja so tudi socialna podjetja. Ne gre zgolj za velike korporacije ali dobič, do, profitna podjetja. Recimo, mene je vedno skrbelo, če so velike organizacije, recimo naftne družbe, prišle v šolo ali pa recimo vojaške organizacije in potem nimamo nekega pravega ravnovesja moramo imeti eh, širši, širši pogled na to, kaj je gospodarstvo. Kot nekdo, ki je sodeloval in ki je delal z najrevnejšimi mladimi, z mladimi, ki so padli skozi vse socialne mreže, ki so bili res popolnoma izključeni iz vse dejavnosti in niso imeli veliko eh, upanja za prihodnost, lahko rečem, da evropski bregi, na katerih sem delovala, niso bili povezani s propagando nikakor. Ne, omogočali so mladim občutek dostojanstva, znanj, ki jih prej niso imeli in občutka lastne vrednosti. In to so bili mladi, ki so imeli težave z učenjem, avtiste in naj vam povem, da v Združenem kraljestvu smo imeli eh, projekte in programe, v katerih smo vključevali takšne mlade tudi. Eh, ti mladi so prvič dobili občutek dostojanstva iz teh evropskih programov. Niso dobili takšnega občutka, uh, od britanskih vladnih programov. Imeli smo program okvir Erasmus Plus za avtiste in eh, ti otroci so prišli eh, iz Združenega kraljestva v Bruselj in tu so se sestali z avtisti iz um, drugih delov Evrope. In ko so se vrnili domov, so začeli delati, vzpostavljati biznise. To ni evropska propaganda, to je evropski projekt, to so mm, vrednote evropske demokracije, ki jih lahko prenesemo novim generacijam. In žal mi je, da nekateri to želite oduzeti najbolj izključenim mladim v naši državi. This is Fox. Naj vas spomnim, da tu ne bomo imeli sedaj britanske razprave, moramo se pogledati dosjeju in ne o britanski politiki. Tako da, gospa Fox, prosim, držite se uh, tega mnenja. In, no, tega sem se tudi držala. Naj nekaj povem glede demokracije. Seveda razumem, da je treba učiti demokracijo mladi mora razumeti, kaj je demokracija. Nisem želela temu oporekati. Želela sem pač povedati, da učenje demokracije vključuje številne argumente. Nimamo samo enega pogleda na to, kaj je demokracija in kako poteka. Nekateri menijo, da je Brexit demokratičen, nekateri menijo, da ni. Torej, z, želim povedati, da se zdi, kot da želimo povedati nekaj neškodljega, da pač ljudi učimo državljanstvo in demokracijo. No, to pa se lahko tolmači tudi kako drugače, ki je drugje. In želim povedati, da sama sem bila učiteljica dolga leta in sem delala z deprivilegiranimi dijaki in šolari. Torej, To je nekaj, to je področje, ki ga poznam in vem, kako različne vlade uporabljajo šole za to, da predstavljajo svojo politično agendo. In to, na to sem želela opozoriti. Sicer eh, zapuščam EU in to me veseli in ta parlament, pa so me vedno spoštovali s spoštovanjem kolegi eh, iz Evropskega parlamenta in eh, bila sem vedno zelo dobrodošla v vseh odborih in hvala za vaše prijazne besede. Sem proevropska, želim imeti dobre odnose z EU, tudi ko zapustimo uh, Evropsko unijo. Eh, hvala, predsedujoča. Veliko let sem tu spregovorila o tem odboru in sem pri tem zelo uživala. Hvala, gospa Fox. Gospod Mohamed, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za vaše prijazne besede ob začetku sestanka. Kar zadeva to temo, pa kot sem že dejal prej, še vedno delam z mladimi. In tudi, ko se vrnem v Združeno kraljestvo, konec tega tedna bom z njimi uh, delal. Delam z njimi v neformalnih uh, organizacijah, Ne vem, kako je to drugje, vendar pri nas je tako, da pri nas eh, nekateri mladi nekako padejo ven iz formalnega izobraževanja in potem neformalne organizacije poskrbijo za nje. Tu gre za pač res ranljive mlade in če uh, torej, želim pač povedati, da imamo vedno prostor za neformalno izobraževanje in tudi znotraj takšnega izobraževanja moramo govoriti o vrednotah in prosim, da tudi to uh, upoštevati in nadaljujete s tem delom, ko me ne bo več. Really the... Uh, rada bi tudi obravnala vprašanje neformalnega izobraževanja, kajti uh, številna znanja in spretnosti so nekaj, česar se ne naučimo v šoli, temveč se, česar se naučimo v neformalnem okolju. Vendar pa je to zelo težko meriti in ko gre za evropsko področje izobraževanja, težko ugotoviti, kakšne rezultate na ta način dobimo. Težko to ocenimo. In vprašanje je, ali so ocene med sabo primerljive in cilj evropskega izobraževalnega prostora je, je to, da uh, pač omogočimo, da stvari niso posod enake, vendar da so primerljive da lahko zadeve merimo in da lahko rečemo, da je en rezultat iz ene države primerljiv z nekim drugim rezultatom iz neke druge države. Na ta način bomo lahko tudi priznavali izobrazbo v vsej Evropi. To je zaenkrat precej težko lahko, ker so stopne znanj zelo različne v različnih državah, članicah. In potem je seveda težko priznavati izpričevala in ocene po vsej Evropi. O tem smo se že pogovarjali, ko smo se pogovarjali o posebnem izobraževanju k določenim diplomom vzajemno priznavanje eh, spričeval. To je bila zelo težka razprava, ker so eh, vsi že razmišljali o propadu sveta, ker so sistemi tako eh, različni v državah članicah. To bo resnično velika naloga. Če želimo vzpostaviti evropski izobraževalni prostor, to ni težko samo na ravni univerz, ampak tudi na drugih eh, ravneh, če želimo ustvariti neko primerljivost eh, sistemov. Že to je velika naloga, ampak eh, poročilo se ukvarja z spetnost, pridobljenimi spretnosti v okviru poklicnega izobraževanja. Vsekakor pa si želimo najti ustvarjanje trezno primerljive sisteme, kar bo eno od osrednjih eh, težišč našega odbora v naslednjih eh, letih, ko bomo razmišljali o evropskem izobraževalnem prostoru. Hvala lepa, če nimate več eh, pripomb. Gospod Mohamed, ne. Potem se zahvaljujem pri vseh kolegicah in kolegih. Ja. Ah, ne, komisija še ima besedo, če želite. Hvala lepa. V imenu komisije bi se rad prisrčno zahvalil odboru za kulturo, da ste obravnavali to zelo pomembno temo. In hvala poslanki Rhajan za osnutek mnenja, ki je v skladu s stališčem komisije. Torej, to smo imeli v mislih, ko smo pripravili strategijo letne rasti za leto 2020. Bi pa izpostavil dve točki, ki sta skladni s tem, kar smo danes obravnavali. Prvič, dokument povdarja to, da moramo več vlagati v kakovostno izobraževanje, zato da bi spodbojili gospodarsko rast. To je v oddelku glede produktivnosti. Naj povem, da višja produktivnost in inovacije ne moremo doseči brez velikih vlaganj v izobraževanje in spodbujanje znanj in spretnosti. Prav tako je treba usposabljati in preučevati odrasle. Prav tako je treba izboljšati kakovost financ in potrebujemo prioritizacijo porabe na področju izobraževanja, zaposlovanj in naložb. In druga stvar, ki jo želim izpostaviti, je to, da dokument povdarja vlogo izobraževanja in usposabljanja za zagotovljanje pravičnosti. V oddelku, ki govori o trajnosti, govori o tem, kako pomembno je to za vključevanje eh, ljudi v družbo, da se s tem zmanjšuje eh, opuščanje šole, s tem se izboljšuje kakovost poklicnega izobraževanja in spodbuja vertikalna konvergenca. In kot rečeno, gre za naložbe in kot je Monika Semeda dejala, gre tudi za strukturne reforme komisija želi spodbujati naložbe in strukturne reforme na ravni držav članic. Ob tej priložnosti bi se zahvalil Evropskem parlamentu za to, da se zavzema za povečanje proračuna za Erasmus. In kot veste, predsednica Evropske komisije von der Leinova se tudi s tem strinja in uh, torej. To smo tudi predstavili pogajanji s parlamentom in svetom. Ko gre za strukturne reforme, bomo seveda o tem se, še, se bo s tem še pogovarjali s komisarjem, s katerim bo se začeli strukturni dialog čez mesec dni. Komisija ne prihaja pražnih rok, komisija bo pripravila sporočilo o evropskem izobraževalnem prostoru in skušali bomo zajeti vse te točke, ki so omenjene v tem osnutku mnenja. Hvala, s tem bi zaključila javni del seje. Najprej bi vas rada spomnila, da je rok za vložitev predlogu smer 27. januar opovdne in le v angliščini, ker moramo delati v angliščini na tem dosjeju zaradi rokov. Hvala lepa in prosila bi vse ki ne smejo ostati tu na eh, zaprtem delu seje, torej brez nazočnosti javnosti, da zapusti dvorano.